Gospe in gospodje, na naši tribuni so prisotni dobitniki letošnje nagrade za evropske državljane. Ta nagrada se podarjuje za poseben angažma za boljše vzajemno razumevanje eh, v Evropski uniji. Eh, danes bomo ob 17.30 tudi počastili njihovo prisotnost. Zdaj pa izrekam dobrodošlico dobitnikom nagrade. Najlepša hvala. Wir kommen nun zur Tagesordnung. Zu Zdaj pa dnevni red. Skleno, skladno s členom 149 poslovnika je bil 11. februarja spred končni dnevni red, ki ste ga prejeli. Skupina Evropske ljudske stranke pa zahteva vključitev izjave visoke predstavnice o razmerah v Venezueli. To naj bi se dodalo kot zadnja točka pred enominutnimi govori. Resolucija naj bi bila tudi sprejeta, o njej bi glasovali na prvem marčovskem zasedanju. Poleg tega bi se današnje zasedanje s tem podaljšalo do 22. Gospod Luis de Grandes Pascual bo obrazložil zahtevo. Kje pa je? Izvolite, kolega. Muchas gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo jasno ste izrazili našo prošnjo, prosimo, da se spremeni dnevni red, da bi, s tem, da bi dodali razpravo o Venezueli. Istočasno bomo vložili uh, osnutek za resolucijo, ki, o kateri bomo glasovali v Štrasburu. Razlog za to je zelo jasen. Decembra smo v Evropskem parlamentu sprejeli resolucijo z večinsko podporo o situaciji na zmerah v Venezueli. Komaj tri mesece potem pa se situacija ni izboljšala, ampak se je poslabšala. In tem poročajo vsi mediji po svetu. Prišlo je do novih pridržanj, zaporov, članov opozicije in situacija se je zaostrila, zato je naša prošnja utemeljena. 14-letni deček je včeraj umrl na ulicah kot žrtov oboroženega boja. Zato prosim, da podprete eh, to spremembo dnevnem redu in da dodamo točko. Hvala lepa. Bi še kdo govoril v podporo predloga kolege Paskala, ne, bi kdo spregovoril proti temu predlogu? Gospod Almijol, izvolite. Desel... Najlepša hvala. V imenu skupine GUE smo proti za to, da dodamo to točko na njene red zaradi tega, ker je edini razlog za to razpravo, zaradi tega, ker je bil župan Karakasa eh, zaprt, zaradi tega, ker je domnevno sodeloval pri načrtovanju državnega udara, zaradi tega, ker ste vsi proti Čavesevemu režimu in eh, stojite na strani ZDA, ki želi strmoglaviti vlado, ki je bila demokratično in legitimno izvoljena tako tako, kot se je zgodilo s Čavezem. Gre za vlado, ki je z revščine in lakote rešila na milijone ljudi. Jasno naj povemo, predsednik je prekinil govornico. Gospod Alviol, samo trenutek. No, ste že zaključili, ravno kar sem vam hotel dati še malo več časa za govor, kolegice in kolegi. Pri takih zahtevkih uh, Eh, v zvezi z dnevnim redom, lahko eh, poveste, kar želite do konca, ne bomo vas omejevali na eno minuto. Tako da upam, da boste vsi tako prijazni, da boste pripravljeni kolegici prisluhniti do konca, ampak gospa je že zaključila. Eh, bili ste zelo hitri. Ampak zdaj glasujemo o predlogu. Kdo je za predlog kolege Grandesa Paskala? Prosim, da dvigne roko. Kdo je proti? Vse, kdo vzdrži, s tesno večino je predlog sprijet. To pomeni, da bo današnje zasedanje podaljšeno do 22. Zdaj pa prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Izjava komisije o sprijeti odločitvi o strateškem okviru za energetsko unijo. G gospod eh, Maroš Ševčevič, podpredsednik komisije, dobi besedo. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, odločitev komisije o energetski uniji, ki je bila sprejeta pred nekaj